točka je poročilo enakost spolo in krepitev vloge žensko v digitalni dobi. Besedo dobi gospod Trentke. Thank you, Mr. Chair, dear colleagues, dear Commissioner. The report empowering women in the digital. Kolegi in kolegice, komisarka. No, ko govorimo o ženskah v digitalni dobi, imamo pravka z dvema stereotipoma. Govorimo da gre pri digitalizaciji samo za tehnološki razvoj, ampak to ne drži. Digitalizacija bo posem preoblikovala našo družbo in bo vplivala na vsa področja življenja. Digitalne politike so torej pravzaprav družbene politike in ravno zato enakost med spoloma mora biti v središču te razprave. Drugi stereotip je, da žensk digitalna revolucija ne zanima tu vam moram povedati, da ko sem pripravljala to poročilo, ko sem se pogovarjala s številnimi ženskami, ki že danes delujejo v digitalnem sektorju, eh, sem se sama pripričala, da je ravno nasprotno, ampak pogosto se ženske soočajo pri eh, izobraževanju in delu z ovirami. Zato moramo ustvariti prave pogoje, da bodo lahko eh, se uveljavile ti neumni stereotipi niso naša usoda, lahko se jim zoprstavimo in ravno to poskušam doseči s tem poročilom. Poročilo opozarja na izzive, poleg tega pa nudi tudi konkretna urodja, kako te izzive premagati. Opozarja na ogromen potencial, ki ga digitalni svet nudi tako ženskam, kot tudi za kakovost enakosti med spoloma, med, eh, enakosti med spoloma v naši družbi. Eh, tu so zgodbe različne. Kamerunka, ki je inženirka in ne dobi posojila, ker ne velja za eh, kreditno sposobno. Eh, Irka, ki služi s tem, da medtem, ko varuje otroke doma, dela na Facebooku in podobno. Skratka, potrebujemo bolj vključujoč izobraževalni sistem, ki bo nudil digitalne veščine vsem potrebujemo več podpore ženskim podjetnicam in potrebujemo boljše usklajevanje med pristojnimi organi, da bi ustavili nadlegovanje po spletu po vsej Evropi. Orodja torej obstajajo, zdaj jih moramo samo še uporabiti in upam, gospa Jurova, da ne samo vi, ampak vsi uh, ostali v komisiji boste pristopili k tem prizadevanjem v prihodnje. Uh, vse, kar je zapisano v tem poročilu, ne bi bilo mogoče brez prispevkov ženskih podjetnic, aktivistk in številnih drugih, ki so mi pomagali. Pomagali so meni in vsem kolegom, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila in zato je poročilo tako uspešno. Najlepša hvala vsem za plodno delo. Mislim, da res lahko skupaj v Evropski uniji oblikujemo digitalno agendo, ki bo vključujoča in ki bo nudila enake možnosti ženskam in moškim. In upam, da bo moje poročilo izhodišče na tej poti in da bo jutri dobilo veliko večino, kajti glede na to, da je jutri dan deklet v IKT, je to pravi dan, da podprete to poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospa Rajntke. Prehajamo na postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Gospa Komadini. Thank you, Mr. President. Najlepša hvala. Močno digitalno gospodarstvo je ključno za inovacije, rast in konkurenčnost. Enako pomembne pa so tudi ženske. Študije kažejo, da se je zmanjšalo število deklet in žensk, ki se odločajo za kariero na področju IKT. Eh, veliko držav pa eh, ima primankljaj delovne sile na tem področju, ampak vendarle, marsikdo obravnava eh, sektor IKT kot hitro rastoč sektor in zato moramo se zavedati, da mora obvezno izobraževanje vključevati izobraževanje o IKT že od samega začetka. Tako bodo tudi dekleta in ženske pridobile ustrezne digitalne veščine in bodo lahko sodelovali v tem družbenem razvoju. Poleg tega pa moramo ženske eh, pripričati tudi, da so vsekakor sposobne prispevati k razvoju tega sektorja in da so jim na voljo zaposlitve. Potrebno je torej eh, zagotoviti programe, ki bodo ženske in dekleta izobrazile na področju IKT, kar bo prispevalo k opolnomočenju žensk in odpravi ovir med spoloma. Hvala. Hvala lepa, gospod Blanko. Našto? No, Ga ni v dvorani. Senor Blanko Lopez. Gospoda Blanka Lopeza ni. Senor Marijas. Gospod Marijas. Evkajsto, ker je proedre in dinamo si to njine. Najlepša hvala. Oponomočenje žensk v digitalni dobi in zmanjševanje neenakosti v sektorju IKT Vse to je danes bolj pomembno kot kadarkoli prej. V državah članicah vidimo, da samo 9 odstotkov programerjev predstavljajo ženske in da je tudi žensk na vodilnih položajih v, položajih v tem sektorju zelo malo. To pomeni, da je v tem sektorju razkorak med spoloma velik in da je dostop do. Uh, poslovnih priložnosti za ženske omejen. To seveda nasplošno velja za eh, delovno okolje, kajti tudi razlike pri plačah in pokojninah še vedno ostajajo precej visoke v državah kot je Grčija so ženske tudi tiste, ki eh, jih je program reševanja najbolj prizadev. Zato moramo opolnomočiti ženske na področju EKT, potrebujemo več žensk na vodilnih položajih in enake plače za enako delo. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Nažalost, digitalno obdobje prav tako izkazuje neenakost med spoloma. Čas industrializacije čas kmetovanja, takrat, ko je bilo naprimer potrebno dvigovati težje stvari, smo to morda nekako še razumeli, danes pa takšne razlike nikakor niso upravičene. Zelo pomembno je, da tudi v okviru izobraževalnega sistema zagotovimo ženskam in deklicam možnosti, da se izobrazijo na področju IKT-ja. Tisto, kar imamo danes na voljo, so primeri dobrih praks. To poročilo bom seveda z veseljem podprl, zato ker govori o vseh tistih zadevah, v katere tudi sam osebno verjamem in jih podpiram. Bi pa prosil poročevalko, da izpostavi tudi dobre primere, dobre prakse. Dobro bi bilo vedeti, kakšni primeri dobre prakse obstajajo v Evropski uniji, ki so ženske uspele v tej digitalni dobi in na tej podlagi lahko tudi pokažemo, kako se lahko uspe. Hvala lepa. Gospa Ajuto. Grazie, Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa poročevalki za odlično upravljeno delo. Sodelovanje je bilo izvrstno pri tem poročilu. V okviru tega poročila najdemo tudi ključne točke. Naše politično gibanje jih podpira. Zauzimamo se za neposredno demokracijo, za večjo udeležbo žensk v politiki, tudi preko elektronskega glasovanja. Omenjate tudi koncept brezplačnega interneta na javnih krajih. Tako da se spontano pojavi vprašanje, kako to, da nikoli politične skupine, kot so naprimer ELS, niso predlagali glasovanja po delih pri teh ključnih vprašanjih. Pri preomenjenih treh vprašanjih kolege očitno skrbi, da bi glasovali elektronsko in da bi lahko tudi preko spleta kdo videl, kako so glasovali. To me nekoliko bega, kar pa zadeva vse ostalo, se mi zdi, da imamo res edinstveno priložnost za to, da novim tehnologijam damo tudi možnost, da pomagajo ženskam pri emancipaciji. Hvala lepa, gospod Korvin Mike. Ne potrafim sebi vyobražiti, jak možno se... Najlepša hvala. Ne moram si predstavljati, kako lahko resno govorite o vlogi žensk na digitalnem področju. Samo v že v tenisu ženske igrajo samo tri nize in tako dalje in tako dalje. Edina rešitev je, da bi ženske štele samo do sedem in ne do deset. To bi bilo potem za nje predvsej bolj enostavno. Gospa Tomc. Hvala lepa za besedo. Uh, malce bolj resno kot moj kolega pred pred menoj. No, no, Lepa. Ne bom se ozirala na to, kar je moj kolega ravno kar povedal, ker se mi zdi popolnoma deplasirano. Bom povedala kaj drugega, kakšno bolj resno zadevo o tem, da dejansko gre za nedovolj zaposlenih žensk, predvsem v IKT sektorju kljub vsemu napredku danes še vedno smo priča temu da je v tem sektorju zaposlenih manj žensk in razvoj tega sektorja seveda nudi pa v nadaljevanju več možnosti vendar za izkoriščanje teh več možnosti bomo morali tudi podjetja nekako stimulirati jim dati dodatno možnost da zaposlujejo ženske. jaz mislim da pametni delodajalci sami spoznajo da je uravnoteženost spolov pri zaposlovanju koristna ne samo zato da pomagajo ljudem priti do boljših plač pač pa prinaša tudi njim samim večji dobiček upam seveda da bo razvoj ikt sektorja prinesel tudi razvoj uravnoteženosti na tem področju. Um, najlepša hvala. hvala vsem kolegom in kolegicam ki so sodelovali pri pripravi tega poročila zlasti poročevalki s katero sva zelo dobro sodelovali digitalna tehnologija vpliva na vse vidike našega življenja in bo tudi v prihodnje preoblikovala na radikalen način našo družbo razlike med spoloma se odražajo tudi v digitalnem eh, svetu, ampak izkoristiti moramo priložnosti, ki jih prinašajo vse te preobrazbe, zato da odpravimo razlike. Nujno je potrebno vključiti več deklet in žensk v sektor IKT in zmanjšati razliko med spoloma na digitalnem področju. Eh, pogosto smo. Uh, spodbujali ženske, da se odločajo za znanost, matematiko, eh, inženirstvo, ampak potrebujemo eh, povezava tudi z drugimi področji, potrebujemo več eh, umetnosti, kreativnosti, več kreativnih mladih mora priti tudi v digitalni sektor. To bo odlična priložnost za dekleta in ženske v tem sektorju in upam, da boste razmišljali tudi o tej pomembni sinergiji. Najlepša hvala, gospa Gil. Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam to poročilo in današnjo razpravo o enakosti in o polnomočenju žensk. E, navezala bi se na to, kar je izpostavila poročevalka, ampak najprej naj povem, da glede na to, da sem sama delala v sektorju EKT, me zelo skrbi zaradi tega, ker eh, zelo malo žensk razen v upravi dejansko dela v tem sektorju in zelo pomembno je, da. Eh, se lotimo tega problema že na začetku, v osnovnih šolah. Spodbujati moramo dekleta, da izberejo predmete, ki jim bodo omogočili, da bodo postale analitičarke, programerke in da bodo dejavne v sektorju IKT. Drugič, eh, pred dnevi sem se pogovarjala z mladimi podjetnicami, ki delujejo v digitalnem sektorju. Eh, šlo je za dve dekleti, ki sta sicer iz Evrope, ampak sta se odločili oditi v ZDA, ker sta tam našli bistveno boljše priložnosti. Ne smemo torej izgubiti teh nadarjenih mladih in moramo tudi ženske v sektorju IKT enako resno imati kot moške. Najlepša hvala, gospa komisarka. Spoštovani poslanci in poslanke. Veseli me, da imam danes priložnost z vami razpravljati o položaju na področju enakosti med spoloma in o ponomočenju žensk v digitalni dobi. Gre za področje, ki si res zasluži našo pozornost. Dejstvo, da so ženske slabo zastopane v sektorju IKT, je veliki ziv, ki se ga moramo lotiti. Poročilo gospe Rentke v veliki miri prispeva k ozaveščanju o tem izzivu in nudi tudi konkretna priporočila, s katerimi bi lahko okrepili sodelovanje žensk na področju IKT. Poročilo nas torej približuje eh, zmanjšanju razlik med spoloma v tem sektorju in zato se poročevalki zahvaljujem za odlično delo in odlično poročilo. Komisija je zavezana, da bo nadalje ukrepala na tem področju, kot je to opredeljeno v strategiji za enakost med spoloma. Velika koalicija za digitalno zaposlovanje je partnerstvo, ki se konkretno ukvarja s pomankanjem digitalnih veščin v Evropi. To ta žal ne zadeva samo žensk. Eh, strategija na tem področju pa predvideva, da bomo z delovanjem te koalicije podprli ukrepe, ki bodo spodbujali ženske k eh, izobraževanju na področju IKT in k zaposlovanju na tem področju. Komisija podpira priložnosti in možnosti za ženske v tem sektorju. Gre za sektor, ki, ra, ki hitro raste in ki ustvari 120 tisoč delovnih mest vsako leto. Glede na to, da nudi dobre, eh, dobro delo, dobre plače, bi si vsekakor želeli, da bi več žensk to izkoristilo in da bi eh, prišle tudi na vodilne položaje v tem sektorju. Kajti ženske, ki delajo v tem sektorju, eh, imajo tudi več prožnosti glede delovnega urnika in so manj ogrožene zaradi brezposelnosti. Ko govorimo o gospodarskih argumentih za večjo zastopanost žensk v sektorju EKT, eh, se lahko sklicujemo na študije med ženskami, ki delajo v tem sektorju. Ugotavljajo, da ženske, ki delajo na tem področju, letno ustvarijo 9 milijard evrov BDP v, v evroobmočju ženske, ki delajo v tem sektorju, pa zaslužijo tudi skoraj 9 odstotkov več kot ženske na podobnih položajih v drugih sektorjih storitev. Če želimo torej izboljšati možnosti žensk v digitalni dobi, je ključno, da odpravimo slabo zastopano žensk v sektorju IKT, kajti trenutno je le 9 od 100 razvijalcev aplikacij žensk. 19 odstotkov vodilnih na tem področju je žensk in manj kot 30 odstotkov delovne sile na področju IKT eh, predstavljajo ženske. Ko govorimo o izobraževanju, pa vidimo, da samo 29 od tisoč ženskih diplomantk eh, dobi diplomo iz računalništva ali srodnega področja. Komisija podpira več pobud s katerimi poskušamo privabiti več žensk v digitalna delovna mesta in jih spodbujamo, da eh, se odločijo za izobraževanje na področju IKT. Naprimer, mreža ženskih podjetnic je prva mreža, ki specifično podpira ženske pri tem, da ustvarijo in nadgradijo svoja spletna podjetja. Mreža povezuje mlade podjetnice. Eh, investitorje in eh, ekosisteme na tem področju. Digitalni eh, trg in digitalna družba predstavljata ogromno priložnost tudi za ženske, ampak potrebujemo več vzornic, mentorstvo, večja vključenost podjetij in bolj ciljno usmerjeni programi za študij in delo na področju EKT, več pobud, ki bodo blizu ljudem, vse to je tisto, kar potrebujemo. Eh, eh, na Evropskem tednu eh, kodiranja je bila polovica sodelujočih mladih deklet. Prepričana sem, da bo boj proti stereotipom o, o obeh spolih prispeval k ustvarjanju enakih možnosti na delovnem mestu in da bomo tudi s tem pritegnili več žensk v sektorji KT. Kot je izpostavljeno tudi v poročilu, je vse večja digitalizacija družbe lahko tudi v določeni meri grožna za enakost med spoloma. To velja za spletno izseljevanje, nadlegovanje in za širjenje sovražnega govora po spletu. Uh, Eh, izkušnje žensk oziroma študije izkušenj žensk kažejo, da je ena od desetih žensk doživela spletno eh, nadlegovanje ali zasledovanje s pomočjo novih tehnologij. Vse oblike nasilja, vključno spletnim nasiljem, Eh, zoper žensk, ženske in dekleta izhajajo iz razlik med spoloma in jih še krepijo. Evropska unija je predana boju proti to vrstnemu nasilju, eh, kar je izredno navedeno tudi v vrsti strateških dokumentov. Pomemben ukrep, ki ga je sprejela komisija na tem področju, pa je predlog, da bi Evropska unija podpisala Istanbulsko konvencijo sveta Evrope. Gre za mednarodni sporozum o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Tudi ta dokument vsebuje določbe o spodbujanju rabe komunikacijske in informacijske tehnologije pri ženskah, zato da bi se borili proti pojavom nasilja tudi na spletu. Eh, skladno s priporočili, ki so navedena v poročilu, eh, lahko zgolj ugotovimo, da je pred nami še veliko izzivov. Izkoristiti moramo vse priložnosti, ki se ponujamo in najti načine, kako dati več moči ženskam v digitalni dobi. Veselim se že, da se bomo skupaj eh, zoprstavili tem izzivom, eh, razgradili stereotipe in izkoriščali tehnološki razvoj eh, za napredek na poti proti enakosti med spoloma. Še. Najlepša hvala, gospa komisarka, s tem je razprava.